jutraj poslala odgovor, da ne vidi potrebe, da bi to kot nujno uvrstili na dnevni red danes. To vam moram sporočiti. Gospod Lambert, izvolite. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik, za vašo razlago. Očitno je veliko ljudi, ki ne želijo govoriti o razmerah na Danskem. Ampak mislim, da je to vprašanje verodostojnosti Evropske unije in vprašanje verodostojnosti naše institucije. In sicer gre za vprašanje enakopravne obravnave držav. Včeraj smo veliko časa upravičeno namenili razmeram na Polskem. V preteklosti smo veliko časa eh, tudi upravičeno namenili razmeram na Mačarskem. Zdaj se na Danskem odvijajo dogodki, ki po mojem mnenju tudi zahtevajo razpravo. V odboru za državljanske svoboščine, smo omenili, da bi bilo dobro o tem govoriti pred eh, razpravo eh, v plenumu. Mislim, da so vodilni v tem odboru eh, pač izkoristili razmere, kakršne so, čakajoč na to, da bo najprej tak ukrep sprejet v danskem parlamentu. Tako da vas prosim, da preprosto date na glasovanje ta predlog, kajti to, kar vem, je, da znotraj političnih skupin ni soglasja za to, da se ta razprava preloži na kasnejši čas. In najboljše bi torej bilo, da se sedaj da na glasovanje predlog o uvrstitvi na dnevni red razprave o razmerah na Danskem za to sejo. Glasujemo poimensko in vsak bo videl, kako se je odločil. Če dobimo, dobimo. Če izgubimo, izgubimo. Hvala lepa. herr präsident gospod predsednik podpiram prošnjo gospoda lamberta zelo odločno in povedala bi rada da sem začudena in zelo nejevoljna. konferenca predsednikov je predlog zelenih Namreč, da bi že na tem plenarnem zasedanju obravnavali to tematiko na prošnjo nekaterih predsednikov, seveda pod pogojem, da bi odbor Libe zasedal v ponedeljek, prejšnji ponedeljek, torej vidimo, da je ta zadeva bila zdaj dvignjena na višjo raven. Vendar pa je očitno, da bi o tem razpravljali tudi če ne bi bilo to obravnavano v odboru Libe. Ampak mislim, da bi zdaj morali glasovati, mislim, da bi morali ugotoviti, kakšna so razmerja in naj še enkrat povem, politično jedro tega, da Libe ne obravnava tega vprašanja ta teden in da to ne obravnavamo tudi na plenarnem zasedanju, to vse kaže, da naj bi ta parlament ne poslal signala, še pred odločanjem v danskem parlamentu. To je tisto, kar je odločilno. Gospa Intfeld. Hvala lepa, gospod predsednik. Naša skupina se strinja, da je zelo pomembno, da razpravljamo o tej zadevi v nasprotju s tem, kar je povedal gospod Lambert. Kolikor vem, je tudi danska vlada oziroma predstavniki danskega parlamenta so pripravljeni priti sem in razpravljati z nami. In seveda je pomembno, da o tem razpravljamo še pred glasovanjem v danskem parlamentu. Zdi pa se mi, da je nekoliko prisiljeno, če bi zdaj ustrajali pri tem, da se razprava odpravi ta teden. Namreč v ponedeljek še. Enkrat zaseda odbor Libe. Prosim vas za to, da se obrnete na predsednika in koordinatorja odbora Libe in da jih prosite, naj to vključijo na dnevni red za ponedeljek. Gospod Weber, gospod predsednik, že v ponedeljek sem pojasnil, kakšno je stališče skupine ELS. Zdaj imamo neko novo dejstvo, strokovnjaki, koordinatori, ti torej, ki so strokovnjaki posameznih skupin, so se posvetovali in prišli do zaključka, da to ni nujna zadeva. Zdi se mi, da bi tudi zeleni morali spoštovati to, da strokovnjaki v tej hiši niso videli take nujnosti te zadeve. Danska vlada je izredno povedala, da je pripravljena udeležiti se razprave pri nas, zato menim, da bi morali kolegom pustiti, da opravijo svoje delo. In to želim povedati. Tukaj gre za vprašanje prosilcev za azil. Gre za to, da bi radi izenačili dance in prosilce za azil. In zato, gospod Lamberc in zeleni, če bomo vsakokrat pri zakonodaji, ki naj bi v Evropskem parlamentu, če bomo vedno skušali po podučevati vse druge, kaj pomeni zelena ideologija, potem bomo s tem škodovali Evropskemu projektu moja politična skupina spoštuje to kar počne danski parlament. tako gospod vistisen in gospod guerrero salom sta še prosila za besedo potem pa bomo morali priti do neke odločitve. gospod vistisen øh, hvala lepa. menim da gre za nerazumno razkazovanje moči, če bi poskusili vplivati na delo v danskem parlamentu. Namreč voljivci so izvolili člane danskega parlamenta in če želimo ugotavljati, ali je danska res eh, parlamentarna demokracija, potem naj to počne gospod Timmermans, ne pa gospa cimer in zeleni. Potem naslednja stvar, to je predlog, to še ni zakon. Vemo pa, da je predlagala ta zakon skupina Alde in tudi stranka EKR na Danskem in ELS sta to podprli. Tako da morda ne bi smeli soditi, kaj je dobro in kaj slabo v posameznih državah članicah señor presidente eh, mi grupo Hvala lepa za besedo. Naša skupina želi ustrajati pri odločitvi konference predsednikov in želimo podpreti koordinatorje odbora Libe, namreč da obravnava to zadevo najprej odbor, preden govorimo o tem na plenarnem zasedanju. Moram pa reči, da se ne strinjam z nekaterimi argumenti, ki smo jih pravkar slišali. Zdi se mi, da si zasluži situacija na danskem poglobljeno razpravo v tem parlamentu. In ravno zato se mi zdi, da ne bi smeli opraviti spontane razprave. Mislim, da potrebujemo poglobljeno, rigorozno razpravo v odboru Libe in šele potem na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, gospod Guerrero. Dame in gospodje, mislim, da je zdaj očitno kakšna je slika v tem parlamentu. Gospod Lambert želi, da bi glasovali danes ali jutri, želi, da bi to obravnavali na plenarnem zasedanju. Gospa Intveld je predlagala, da bi odbor Libe prihodni ponedeljek najprej obravnaval to zadevo. To sta torej dva predloga danes, jutri na plenarnem zasedanju oziroma odbor Libe v ponedeljek. Mislim, da je velika večina za predlog gospe Indveld. Gospod Lambert, vem, da ste vi proti, ampak eh, mislim, da je povsem eh, očitno, kakšna so razmerja. Naloga predsednika pač je, da ugotovi, kakšna so razmerja. Ampak preden glasujemo, najprej bomo glasovali o predlogu gospe Indveld, mislim, da želi gospod Golniš nekaj povedati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 gre za nujne zadeve, vendar pa je to nekaj, kar mora najprej predložiti predsednik, prevesti jo potrebno v vse uradne jezike in eh, razprava o tej nujni zadevi je potem možna šele na zasedanju, ki sledi eh, tej najavi predsednika. V vsakem primeru je postopek, eh, ki smo mu sledili do sedaj, oziroma ki naj bi mu bili sledili v neskladju z našim poslovnikom. Hvala lepa gospod gollnisch vi vedno zelo intenzivno prebirate poslovnik ampak se bojim da ga ne razumete. predsednik lahko predlaga da se dnevni red spremeni to je pravica ki jo predsednik ima lahko predlagam spontano spremembo dnevnega reda zato sem prosil včeraj za povratno informacijo kakšno je mnenje posameznih skupin. Zdaj smo videli, kakšna je večina, ki se je tudi danes odločila. Večina ni za to, da bi spontano spremenili dnevni red danes in ravno zato tega nisem predlagal. Drugo vprašanje pa je, ali lahko poslanec predlaga to, da nek odbor obravnava določeno vprašanje. To je bil predlog gospe Intfeld in to lahko dopustim. Zato je moje priporočilo to, da glasujemo o predlogu gospe Intfeld. Gospod Lemberc, izvolite. Gospod predsednik, glede na to, da je bil to predlog konference predsednikov in zato predlagam, da vi kot predsednik najprej date na glasovanje predlog o tem, da se o tem glasuje v plenumu in če bo potem to izglasovano ali eh, ne, sledi seveda potem naloga gospe Interfeld, da o tem eh, o, govori odbor Libe. Razumem, gospod Lambert, ampak imam drugačno mnenje. Najprej moramo glasovati o tem, ali bomo obravnavali zadevo najprej v odboru ali na plenarnem zasedanju. Če bo večina za to, da to obravnavamo najprej na plenarnem zasedanju, potem bom tudi o tem dopustil glasovanje. Torej, predlog je, da bi odbor Libe v ponedeljek obravnaval to zadevo. Kdo je za ta predlog, gospe Infeld? Prosim, dvignite roko. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Pa preverimo elektronsko za predlog intfeld prosim kdo je za predlog intfeld glasujte za kdor je proti naj glasuje proti gre torej za odbor za državljanske svoboščine glasovanje je zaključeno predlog je sprejet hvala lepa Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer gre za izjavi sveta in komisije v zvezi z nizozemskim predsedovanjem. Besedo dobi najprej gospod Rute. Gospod premije, izvolite, beseda je vaša.